7. Ne, fotografo, ščekina. Buongiorno. Dobr dan, začnimo. Dobro dan, dobrodošli vsem, začnemo z delom naše skupine. Sprejmemo eh, direktno dnevni red, če nima nihče pripomp in eh, smo, imamo spletni prenos današnjega sestanka. Še enkrat eh, pozdravim komisarja Čološa, ki nam bo predstavil zakonodajni predlog za pogodbena razmerja v uh, sektorju mlečnih izdelkov. Se pravi, zakonodajni predlog, ki je bil komaj sprejet s, in v bistvu formalno gledano pred nekaj minuti, pred nekaj minutami. Um, in eh, sedaj delimo to besedilo v dvorani. Na dnevnem redu, dragi komisar, smo imeli danes tudi uh, paket kakovost, ampak uh, bomo o tem samo jutri oziroma jutri bo uh, potrjen ta paket oziroma odobren in se bomo o tem formalno ukvarjali na enem od prihodnjih sestankov. Se pravi, hvala. Hvala, Dašanu. No, kot ponavadi bomo predali besedo najprej koordinatorjem, se pravi, vabim koordinatorje vseh skupin, da se pripravijo, ker bom najprej njim podelil besedo in potem seveda vsem tistim, ki se bodo prijavili. Še enkrat hvala, gospod komisar Dačan, in vam besedo izvolite. Merci, monsieur le président. Alors, comme je l'ai déjà promis en début de... Hvala, gospod predsednik. Kot sem že obljubil na začetku letošnjega leta, sem tu danes z zakonodajnim predlogom v zvezi z organizacijo trga mlečnih izdelkov. V očih imamo še mm, krizo z tega sektorja eh, v letu 2009. Predlog, ki ga danes tu predstavljam, želi v nekem smislu uh, se nečesa naučiti od te krize. In vedeti, kaj se iz tega lahko naučimo za bodočnost, predvsem v tem sektorju v sled krize lani, ampak tudi, ko je prišlo do uh, konca režima kvot. Uh, prišlo je do sestave skupine na visoki ravni z vsemi državami članicami, ki so preučili gradivo in izdelali predloge in ukrepe za zagotavljanje odstranitev tega režima kvot. Tudi za predstavitev določenih rešitev usled analize uh, verige smo ugotovili, da obstajajo določeni problemi glede na razmerja oblasti in za ta sektor mlečnih izdelkov morda so ti problemi še bolj občuteni, kateri uh, je cilj, da ohranimo uh, ta sektor mlečnih izdelkov pri zdravju. Ta sektor ima zelo pomembno vlogo za prehrano državljanov, ampak tudi za ohranjanje ravnovesja na lokalni ravni v Evropi. Proizvodnja mlečnih izdelkov je uh, vezana na, na ozemlja teritorij, težko je njen, pre, prenašati jo iz enega kraja v drugi. In zato moramo si pazljivo ogledati in pazljivo preučiti ta sektor. Prišlo je do uh, razprav o koncu tega režima kvota, ampak po odpravi tega sistema so proizvajalci, bodo morali ti proizvajalci imeti neko drugačno perspektivo, kratkoročno oziroma srednjeročno, drugače jim bo trda predla. Uh, ne samo, da bodo morali na kak način ohraniti svoje proizvodnjo ali dejavnost, ampak treba jih bo tudi podpreti uh, denarno, kmotno, banke jih bodo morale podpreti. In naj vas spomnim še na drug pomemben element v zvezi z pogajanji med proizvajalci in predelovalci. Mi ne želimo. Mm, postaviti v zadrego proizvajalcev. Imamo več kot 50 tisoč proizvajalcev mlečnih izdelkov in samo 5400 predelovalcev, se pravi, to je razmerje med tema dvema komponentama. In zato moramo imeti na voljo ustrezne ustrezne instrumente za to, da se proizvajalci lahko organizirajo in na primer način izpogajajo ceno svojih proizvodov, svojega proizvoda. Slišal sem, da če bo cena mleka narasla, bomo imeli tudi porastek cen za uh, potrošnike. Uh, ko smo 2007. izvedli analizo na tržišču in takrat je, bilo, je bila cena eh, mleka za proizvajalce zelo visoka, ampak to potem se ni, to ni vplivalo na ceno potrošnikom. Potem, ko je prišlo do krize in potem so cene zelo upadle, niso, ni ta vplivala pad se prenesel tudi za, na potrošnike. Se pravi, da ne no, obstaja neka eh, nesorazmirje, ki ga lahko razložimo na več načinov. Ugotovili smo, <clears throat> da eh, ta razmirja med komponentami in tudi sorazmirne cene se avtomatično ne prenesejo na končnega uporabnika oziroma na, na potrošnike. Kateri so cilji tega predloga? Gre za to, da zagotovimo boljše delovanje tržišča. Kmetijski sektor se vedno bolj usmirja v tržišče, ampak posebnost kmetijstva je vedno ena in ista. In zaradi te usmeritve v trg moramo upoštevati tudi posebnosti in značilnosti kmetijskega sektora, zato da zagotovimo korektno eh, delovanje tržišča. Se pravi, ta element eh, pogodbene eh, moči je pomemben, zato da zagotovimo korektno funkcioniranje delovanje trga. Evropska pogodba. Pogodba Evropske unije je zelo jasna, kar zadeva konkurenco na kmetijskem področju. Uh, in s, tem, s temi predlogi smo se držali te besede. Katere, kateri so torej predlogi, ki smo jih zaobjeli v ta paket? Ta svežen. Najprej to, da damo eh, možnost proizvajalcem, da izpogajajo pogodbe v okviru eh, organizacije proizvajalcev, pogodbe z predelovalci organizacija, en organizacija proizvajalcev se lahko ustanovi ste, zato, da izpogaja pogodbo do 3,5 eh, eh, odstotka hm, proizvodnje, celotne proizvodnje eh, Evropske unije. Zato, ker eh, privatno podjetje eh, predelovalcev obdela približno 3,5 odstotka eh, eh, proizvodne mleka. Ne govorimo o zadruhah, govorimo o privatnih podjetjih. In 33 odstotkov eh, nacionalne proizvodnje je limit za to, da zagotovimo minimalno stopnjo konkurenčnosti na nacionalnem trgu in zato, da se izognemo monopolu in tudi da se izognemo morebitnim kritikam eh, o tem, da podpiramo monopol ali spodbujamo monopol. Imeli bomo najmanj tri organizacije proizvajalcev za vsako državo članico, pet v najmanj v Franciji, šest v Nemčiji, kar je tam nacionalno, nacionalno tržišče mm, obširno. In Nemčija je največji proizvajalec mleka v Evropski uniji ta pristop zagotavlja eh, zelo enostavno pravilo za proizvajalce, da se lahko korektno organizirajo in tudi zato, da lahko izpogajajo primirne eh, pogodbe z predelovalci. Države članice lahko eh, eh, odločijo, da bojo te pogodbe obvezne v državah članicah, kjer pa ne bo obveznost Eh, pogodb, eh, proizvajalci, ki to želijo, smejo zahtevati eh, sklenitev take pogodbe oziroma zaprositi za njo. Tudi če država članica ne bo poskrbela za obveznost tega, lahko posamezni proizvajalec zahteva, da se sklene pogodba. Smo izključili zadruge iz tega področja, ker imajo svoj poseben sistem, svojo posebno organizacijo, ki ga nismo želeli spreminjati. Upam pa, da ti ukrepi, ki so namenjeni organizacijam proizvajalcev, bodo spodbujali proizvajalce, da se srednjeročno uh, organizirajo uh, mislim na skupine proizvajalcev, ki se organizirajo za to, da lahko skupno tržijo svoj izdelek. Dolgoročno bi bil to lahko najbolj ustrezan in učinkovit instrument za utrditev svoje pozicije na tržišču. Se pravi, da bomo pri, prilagodili tudi uh, programe za podeželje, zato da predvidimo nek prispevek, finančni prispevek za te organizacije uh, eh, proizvajalcev oziroma za drug. Uh, kjer so še uh, neorganizirani proizvajalci, ki se želijo združiti. Predvideli smo nek rok, časovni rok za te, te predloge in sicer leto 2020. Ta uredba bo veljala do leta 2020. Morali smo predvideti tudi prehodno obdobje za te predloge. Mm, obstaje tudi določene izjeme, tudi na osnovi pravil o konkurenčnosti, ampak vedno ob spoštovanju uh, pogodbe Evropske unije, zato da spodbudimo um, proizvajalce, da se usmirijo v ta sistem dela. Potem je še drugi vidik in sicer uh, poklic. Uh, Eh, poklicni vidik. Eh, sistem, ki lahko izboljša izmenjavo informacij med proizvajalci in predelovalci v verigi. Po eni strani spodbujamo eh, sklenitev pogodb in izpogajanje dobrih pogodb med proizvajalci in predelovalci in te strukture, medprofesionalne strukture lahko zagotavljajo dober dialog med komponentama, tudi glede drugih vidikov uh, Eh, naprimer eh, raziskava, kakovost, promocija, izmenjava dobrih praks. Se pravi, kjer ne obstaja nobena medprofesionalna organizacija, lahko eh, na ta način stimuliramo razvoj oziroma ustanovitev. To že deluje na drugih uh, področjih oziroma drugih sektorjih, uh, sadjarstvu naprimer. Eh, in saj smo se ob tem tudi navdihnili za mlečni sektor. In potem, kar zadeva preglednost. Tu gre za to, da utrdimo na ravni Evropske skupnosti mm, eh, spremljanje tržišč, razvoj cen, eh, kako, količin in tudi spremljanje bodočih, bodočega razvoja. Zato zato, da olajšamo pogajanja s podatki o tem, kaj se dogaja na tržišču. Se pravi, komisija bo eh, razvila možnost, da nudi podatke, konkretne, in, konkretne eh, koristne podatke, ki bodo potem predmet razprave znotraj eh, opazovalnice, v kateri bodo sedeli seveda sedele države članice, ampak tudi um, člani te verige oziroma komponente v tej verigi predelave mleka in potem ti podatki bodo tudi sistematično objavljeni. Ta je predlog, ki sem ga hotel pre predstaviti danes tu. Sedaj predajam vam besedo, tako rekoč, eh, oziroma tudi svetu in upam, da bomo prišli k malu do zaključka odločitve, da bo lahko ta instrument čim prej operativen. Govorili smo o tem terminu 2020, ampak eh, imamo še dva pomembna datuma za oceno vpliva teh eh, ukrepov. Prva analiza bo pripravljena v polovici 2014. leta in potem to bo analiza, ki jo bo upravljena mm, komisija, se pravi pred eh, koncem režima kvot pred odpravo tega režima, če bo potrebno, bomo predvideli tudi neke, eh, neke ukrepe za prilagoditev. In drugi datum, ki ga, si ga moramo zabeležiti, je leto 2018, pred koncem eh, oziroma pred uh, zapadlostjo te uredbe, kot je že rekel predsednik. Uh, je bil ta sklep sprejet formalno danes zjutraj, zato ste eh, besedilo prejeli šele sedaj. To je Prva razprava o tem, seveda sem na voljo za naslednje sestanke oziroma za naslednje razprave v bodočnosti, tudi bolj poglobljene. Hvala. Hvala, komisar, hvala za predstavitev, za občutljivost, ki si se tako hitro odzval, takoj potem, ko je eh, bilo besedilo sprejeto. Začnemo takoj za razpravo, se pravi, začnimo s tem, da vam povem, in da predajam besedo koordinatorju. Še posebej Jamesu Nicholsonu, ki, kot veste, je nas, bo naš proročevalec v zvezi s tem dokumentom. Začnem, se pravi, z njim, če je James za to seveda. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi komisarju za obisk in za predstavitev tega dokumenta, še vročega, tako rekoč, pravkar prišel stiska ampak pri podobnih dokumentih je, je bilo vedno tako, da se je težko tako hitro odzvati na nove dokumente. Mislim, da ima komisar prav, ko povdarja probleme, s katerim smo se srečali v sektorju nizke cene in ostale težave. In zato se treba zahvaliti strokovni skupini na visoki ravni za njihovo delo. In na osnovi tega predloga komisije bomo videli, koliko dela skupine je komisija vključila v svoj predlog. In največjih težav v mlekarstvu in tudi drugih sektorjih kmetijstva so nihanja na trgu. In vse, kar lahko storimo za stabilizacijo kmetijskih eh, trgov, bo koristilo eh, kmetom. Zavedati pa se moramo tudi tega, da imamo tudi svetovni trg. Svetovni trg je tudi odvisen od našega ravnanja, zato moramo biti pazljivi v prihodnje. Ena velikih fraz, ki je uporabljal vaš predhodnik, ko smo govorili o ukinitvi kvot za mleko, je govoril o mehkem pristanku. In to bo tudi za nas velik izziv. Vprašanje je, ali lahko dejansko dosežemo tak eh, mehek pristanek za eh, mlekarstvo. Proizvajalci, kmetje dejansko morajo vedeti, kakšno bo njihovo prihodnost in kako lahko delujejo v teh okvirih, eh, kar potrebujejo kmetje. Je zelo stabilna prihodnost, prihodnost, ki bo znana. In prav ste povedali, kako trg dela bo treba preveriti in se tega lotiti kot poročevalec. Bom naslednji teden začel, če bo vse posreči, s pogovori z poročevalci v senci in koordinatorji v odboru ter poskušal pripraviti poročilo. Pri tem bom sodeloval tudi z komisijo, zredi tega, ker ima naš eh, odbor tukaj zdaj veliko breme odgovornosti zaradi naloge so zakonodajalca. Zato si moramo prizadevati dobiti kar najboljši rezultat za mlekarski sektor. Hvala lepa. Bene, e, con, uh, Hvala, James. Sedaj začnimo eh, z koordinatorji, tako kot je tradicija. Veldes je danes uh, odsoten dan ten, se pravi. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju za to, da je predstavil uh, sklep in takoj zatem, ko je bil sprejet v predlogu, upravite, da proizvodnja mleka odvisi od uh, trga in je za, pomembna proizvodnja za uravnovesje, ravnovesje ozemlja. Proizvajalci so tisti, ki se morajo največ uh, potruditi med vsemi kmetovalci v Evropi in zato moramo, moramo podrobno preučiti te aspekte. Vi ste pregledal in sprejel, se zaobjeli recimo vse razne vidike, ki jih je skupina na visoki ravni postavila. Morali bomo analizirati tudi mm, ta 3,5 odstotke in 33 odstotkov kot limit in eh, te številke bodo res dovolj za to, da bo vse skupaj imelo kak vpliv. 5-6 eh, velikih skupin ima veliko težo eh, za predelovalce. Tudi mi bomo izvedli svoje analize in preučili stvar. Hvala Nikolsonu, ker bomo lahko potem tudi odgovorili na naše vprašanje. Vi eh, govorite o prid eh, večji preglednosti. Albert Tesler je že rekel, da je ta preglednost na voljo vsem in mora vključiti uh, celotno verigo, ne samo proizvodnjo, se pravi. Tudi na medpoklicnem, v medpoklicnem vidiku mora zaobjeti tudi produkcijo, proizvodnjo. Drugače bo distribucija imela tako težo, da bo uh, uh, absolutno predelovalce pokosila. In še inovacije. Tudi to je obravnavala skupina na visoki ravni. Če je privatna industrija veliko vložila v inovacije, ko gre za mlečne izdelke, je oziroma proizvodnja potrebuje neko pobudo, spodbudo strani skupnosti, če želimo tudi spodbuditi diversificirano uporabo mlečnih izdelkov. To pa ne bo privedlo do, rezultat, do rezultatov, če ne zagotovimo neko obvladovanje na svetovni ravni uh, prehrambenih izdelkov. 2009. smo videli, da je prišlo do deregulacije na svetovni ravni in zato so cene padle. Kar pa zadeva uh, zdravstveni pregled, uh, je bilo odločeno, da se bo leta 2010-2012 eh, izvedlo študijo. In nam lahko že date neko prvo razlago oziroma podate prve rezultate študije, uh, Eh, ki naj bi bila izvedena v tekom 2010. leta za mlečni sektor. Hvala, zdaj Luis. Luisa ni, uh, ta Mark Tarabel ima besedo. Merci, Hvala, gospod predsednik, komisar. Vaše sporočilo smo pričakovali nestrpno, ker je mlečni sektor uh, v krizi, se pravi, situacija se je, se je zboljšala, ampak še ni konec krize. Vaš predlog se nanaša na, na kontekst. Mandantan je govoril o nihanju eh, v uh, mlečnem sektorju, v drugih sektorjih in ta je v glavnem naš, uh, naša tegoba. Uh, od 45 na 18 centov je v enem letu padla cena mleka. Kot je rekel Dantan, 2009 je prišlo do krize, 6 odstotkov mleka, ki se proizvaja v svetu, eh, določa ceno. 6 odstotkov določa torej ceno eh, vsega mleka, ki se proizvaja in to absolutno nespametno. In to seveda ne zadeva samo Evropsko unijo, se pravi na svetovni ravni moramo pritisniti za to, da lahko prepovemo špekulacijo v tej prehrambeni verigi. Svet je odločil, da do 2015. odpravi uh, mlečne kvote. ki so uravnavale tržišče dolgo vrsto let, brez nobene krize, to moramo povedati, in ni prišlo do alternativnega predloga. Se pravi, da svet nekako čara, predlaga sam nek povišek vod letno. Ta struktura proizvajalcev je v redu v Belgiji 70 odstotkov mleka, ki se proizvaja v Belgiji, mm, obdelujejo tri zadruge. Se pravi, ne moremo mimo tega. To uh, ima svoje prednosti, ne samo za mlečni sektor, ampak tudi za druge sektorje, sadje in zelenjavo. Je zanimiv sistem, zaradi katerega glavni predelovalci oziroma trgovine Eh, govorimo o predelanih izdelkih, ko gre za mleko. In so to uh, združenja uh, proizvajalcev, proizvajalci, to je sistem zadruge. Kar pa zadeva medpoklicne organizacije, to so koristne uh, za posledovanje med akteri. Naprimer, v Švici je sistem pokazal svoje. Um, meje in moramo se ob tem učiti in eh, storiti vse za to, da bo ta struktura učinkovita. Preglednost. E, preglednost ob ugotavljanju. Seveda je v redu, ampak eh, ne bomo samo ugotavljali, da je prišlo do regulacije in to opazovali. Ampak s tem, ko opazujemo in spremljamo cene, lahko tudi potem vplivamo na določanje cen, zato da tudi pridemo naproti proizvajalcem. Tu imam predlog, ki ga niso omenili v svojem sporočilu, to točko niste omenili, te točke. Um, in sicer delati na promociji, ker uh, eh, uh, eh, uporaba in potrošnja je upadla predvsem med, uh, med otroki, ker. Um, reklama in uh, sporočanje je se usmerilo na druge proizvode. Tudi um, zdravniki so se nekako postavili na stran drugih izdelkov. Um, morali bi ve storiti več za to, da promoviramo um, uporabo mleka. In tudi promovirati pozitivne učinke za zdravje, zato da v, nekako pomagamo sektorju. Vemo, da bo obdobju krize prišlo do upada um, porabe mleka, lahko delamo na strani eh, povpraševanja in najdemo s tem rešitev na to krizo, za to krizo. Hvala, gospod komisar. Eh, za upravljeno delo, tudi ne smemo pozabiti na delo skupine na visoki ravni, smo na voljo, da izboljšamo vaš predlog. Upamo tudi, da lahko zagledamo luč na koncu tunela dolgoročno, kar vsi tega, vsi tega močno želimo. Hvala. George Lyon je na vrsti, prosim, izvoli. Uh, you, uh, uh... Hvala, predsednik. Komisar Šolus. Uh... Veseli me, da ste v našem odboru in da lahko z vami razpravljamo o predlogu, ki ste ga predstavili, če tudi smo ga dobili tik pred znajci. Če si pogledamo to, kar imamo pred seboj, vidimo, da so sodelovali tudi kolegi iz Generalnega direktorata za konkurenco, saj imamo zmanjšanje zaščite in vloge proizvajalcev v okviru. To zna zmanjšati učinek vaših predlogov. Kriza v mekarstvu je minila leta 2008, naši proizvajalci pa so še vedno v velikih škripcih po eni strani imamo vojno cene mleka pri prodajalci na drobno, 25% je padla cena mleka v trgovinah. Poleg tega se povišujejo cene gnojil in drugega repromaterjala, ki ga kmetje potrebujejo. 2008-2009 se je spostavila strokovna skupina na visoki ravni in takrat je bila situacija drugačna, pa vendar eh, so kmetje še vedno pred velikimi izzivi in eh, zaradi tega so v velikih težavah. Sodba, ki jo moramo sprejeti v našem odboru pri oceni predloga komisije, je v tem, da ugotovimo, kakšne bodo posledice za proizvajalce. Bo to kmetom dejansko pomagalo? Prvo vprašanje, ki se ga moramo lotiti, je vprašanje ali bodo imeli večjo pogajalsko moč, ko se bodo pogajali z ostalimi odeleženci v verigi, sploh eh, s pričo velikih eh, vojn cen, ki smo jim priča. To je torej prvo vprašanje, ki se ga moramo lotiti. Mogoče nam lahko razložite, kako menite, da bo to koristilo proizvajalcem. In druga stvar, ki se vedno pojavlja v vsakem pogovoru z proizvajalci v mlekarstvu, so ostrina pogajanj, eh, ko se pogajajo z multinacionalkami. Naslednje vprašanje je torej, kakšni so ukrepi za ureditev pogajalskih eh, pozicij in pogodbenih razmerij. Mogoče boste lahko razložili, zakaj nimamo tukaj nobene omembe kakršnih koli mm, organov, ki bi reševali probleme, ombudsmanov ali kaj podobnega, ki bi odločali v primerih kršitev pogodb ali zapisanja pogodb tako, da diskriminirajo eh, proizvajalce. Lahko razložite, zakaj se tega niste lotili v vašem predlogu? mogoče ne bi imeli evropskega ombudsmana, ampak mogoče bi lahko spodbudili eh, nacionalne države, da spostavijo neke vrste organ, ki bo nadziral ustreznost eh, pogodb in preprečil diskriminacijo proizvajalcev pri sklepanju eh, pogodb. Tretje vprašanje je zagotoviti večjo stabilnost kmetijstva. Imamo velika nihanja na trgu mlekarjem bi morali dati neko dolgoročno perspektivo in zaupanje v prihodnost. Mogoče bi se lahko tega tudi lotili. In zadnje vprašanje za me je zaskrbljenost, ki jo čutim pri kmetih na, iz naše male države, ki jo pa čutim tudi pri ostalih kmetih. E, tudi za sadje in zelenjavo nameravate uvesti določene medpažnošne organizacije tukaj skrbi male izvoznice, da se bodo spostavili zasebni monopoli, monopoli na določenih trgih. Lahko zagotoviti, da bodo pravila, ki jih omajate, priprečila, da bi se to zgodilo, ker si ne želimo nekega izkrivljenega eh, notranjega trga. Zagotoviti moramo stabilnost trga in eh, ta nova pravila ne smejo vplivati na porušitev te stabilnosti. Nam lahko odgovorite na to? Ožling, na Martin Ožling, hvala. Ja, komisar, mi bedankamo, da ste je... Hvala lepa, komisar, da ste prišli. Gospod Hojsling. To je prav gotovo bil velik eh, korak naprej. Za proizvajalce mleka je zelo majhen korak Mislim, da, ste, da niste skočili dovolj daleč z eh, pravili, ki ste jih postavili. Če samo 3,5 odstotka eh, mleka lahko združimo na evropski ravni, to ne bo ustrezalo realnosti na trgu. Z eh, fuzijo med Nordmilkom in Humano smo v Nemčiji dobili mlekarno, ki že združuje pet odstotkov vseh količin mleka. Imamo tudi druge države, kot eh, je naprimer Danska, kjer ena mlekarna združuje 80 odstotkov vsega mleka. Vprašanje je, kje bomo zdaj vzpostavili to enakost. Vprašanje je, ali bo to zadoščalo. O tem bo treba govoriti in vem, da je za komisarja za konkurenco tudi v nerazumljiva, vendar pa bo vendarle potrebno proizvajalcem podeliti še večjo pogajalsko moč, zato da bodo razmerja spet v ravnotežju. Dejali se, da eh, se boste ukvarjali tudi z transparentnostjo, to je seveda potrebno in to ustreza temu, kar smo večkrat zahtevali. Vprašanje pa je, kakšne bodo končne posledice. Spremljanje trga, opazovanje trga je ena stvar, vendar pa je treba imeti možnost tudi poseganja na ta trg. Če si pogledamo porazdelitev moči na trgu, ima največjo moč eh, velike trgovske verige, ki cene določajo. Če eh, cene padajo, ne smejo tega ustrezno prenesti na proizvajalce. Vprašanje je, kako se boste na to odzivali saj ne moremo izključiti tega dela trga. Dejansko je tržna moč eh, trgovcev še večja od eh, trgovske moči mlekan. Še vedno imamo 950 tisoč proizvajalcev, ki so v mm, neenakopravnem položaju. Tudi s tem predlogom. Vprašati se moramo. Ali obstaja neka jasna perspektiva za mlekarje. Že k rezultatom dela strokovne skupine visoke ravni smo dejali, da ni zagotovljeno, da bodo imeli mlekarji oziroma proizvajalci mleka neko jasno prihodnost. Se jih bo stisnila konkurenca. Vedno me čudi, da ne potegnemo nekih lekcij iz tega, kar se je dogajalo v Švici. Švica je dokaj pregledna država in ima pregleden manjši trg. In tam je ureditev trga propadla, zato se vračajo na ureditev, ki bo v rokah eh, proizvajalcev z količinsko omejitvijo. In če se iz tega primera ne moremo nič naučiti, potem je to škoda, saj lahko na evropski ravni škoda bistveno večja kot eh, v mali Švici. V razpravah v našem odboru sem vedno eh, povdarjal, da obstaja pripravljenost za pogovor v različnih eh, političnih skupinah glede tega, kaj ti drugače bomo trg izpostavili preizkusu, ki lahko propade. Vaš predlog po mojem gre v pravo smer, vendar pa ne dovolj, tako da je treba razviti nadaljne korake, ki nam bo omogočilo zagotovitev varne prihodnosti za mlekarje po krizi je pred krizo. Vedno in ob vsakem času se lahko takšna kriza ponovi in tega se bo treba zavedati. Hvala lepa, Martin. Ste pa koordinator Lorenzo Fontana za EFT. Hvala, gospod predsednik. Hvala za razpoložljivost, da ste tu z nami danes. Uh, mi želimo med prvimi izvedeti, kaj in kako v zvezi s temi temami. temami. E, to je bila ena najhujših kriz eh, v kmetijskem sektorju in zato je ta skupina na visoki ravni, po mojem, izvedla odlično delo. Praktično potem bomo videli, če bodo ta pravila res postala nekaj pozitivnega za naše proizvajalce. Ker, gledajte, eh, Potrebujemo organizacijo proizvajalcev, ki ima večjo pogodbeno moč. To je nedvomno, to je osnova. Brez tega naši proizvajalci ne bi mogli eh, preživeti na takem tržišču. Ampak mislim tudi, da to, da ste se navdihnili ob uh, sadjarstvu in včasih imamo določeno strukture, določene strukture, ki ne vemo, odkot eh, so se vzeli, ampak to je zelo pozitivno. Moramo pa se ozreti tudi na globalno eh, svetovno tržišče, ker če je prišlo do krize eh, cen, je to zato, ker smo upeti v um, svetovno tržišče, do, v katerem je prišlo do deregulacije in uh, to je tudi posledica, to je moje, uh, moje stališče. Uh, ne vem, če boste lahko se strinjali. E, a boste lahko kaj storili v zvezi s tem, ker to, tu ne gre samo za mleko, gre za tudi druge kmetijske izdelke. Včasih imamo e, določene proizvode v Evropi, ki niso kakovostni, tako kot so naši, ki se proizvajajo na drugačen način. Mi imamo pravila, ki e, ščitijo naše e, porabnike, e, ampak imajo tudi določene cene za to. E, jasno, e, prost trg, ampak pazimo, da potem naši eh, proizvajalci ne utrpijo škode zaradi tega in celo Evropa z njimi. Imam svoje dvome, tako kot so drugi kolegi povedali, glede teh, mm, teh številk 3,35 odstotkov, ker sprašujem se, ampak nimamo čarobne palice, ne vemo kaj in kako. Uh, ali bo to dovolj za to, da dovolimo našim proizvajalcem, da preživijo na tako težavnem in konkurenčnem tržišču kot eh, tega, ki smo ga opazili v zadnjih letih. Hvala. Hvala Lorenzo Fontana. Sedaj bi predal besedo komisarju, tako da se lahko odzove in odgovori vprašanjem koordinatorju. Potem bomo nadaljevali in predali besedo še vsem ostalim kolegom, ki bodo zaprosili za to. Merci, monsieur le Président. Alors, euh, Hvala lepa. Gospod Nikolsen. Pripravljen sem delati z vami in tudi naše službe bodo sodelovali z vami pri pripravi vašega poročila. Posredovali vam bomo vse podrobnosti, ki jih boste potrebovali. Dejali ste, da je besedilo prišlo šele danes in zato se niste mogli poglabljati ven. Mm, osebno in tudi moji sodelavci so pripravljeni s vami sodelovati v naslednjih eh, tednih, eh, dnevih, tednih in vas podpriti pri vašem delu. Kar zadeva transparentnost, eh, ki jo moramo zagotavljati celotni verigi, govorimo o transparentnosti, ki bo omogočala sklepanje ustreznih pogodb v pogajalskem procesu. Medpanožne organizacije bodo tukaj tudi vključene. Ko se boste pogajali za pogodbe, je treba imeti ustrezno okvir med uh, proizvajalcem, predelovalcem. George Line je govoril o posrednikih, o nekih ombudsmanih. Eh, s takšnimi podrobnostmi se nismo ukvarjali, tega nismo storili, zato ker ima že pogodba nek eh, pravni status. In imamo tudi sodstvo, ki bo odločalo o tem, kako tolmačiti določene pogodbe ali kršitve pogodb. Želite neke dodatne administrativne postopke, upravne postopke? Dejstvo je, da imamo tukaj pogodbo, pogodbo, ki vzpostavlja določen pravni okvir, potem imamo kolektivne pogodbe, ki prav tako predstavlja določen pravni okvir in potem lahko odločamo v sodnih postopkih, ali bi šlo do kršitev ali ne. mogoče. Ste to že slišali skupaj z eh, komisarjem Tajanjem, ki predseduje forumu, ne gospodom Daljem. Delamo na, oziroma delajo na pripravi ukrepov, ki bi jih lahko predlagali. Tako da bi zagotovili transparentnost celotni verigi, kar zadeva mlečni sektor zagotavljamo minimalno stopnjo transparentnosti, ki bi upoštevala spremembe cen na trgu. Mogoče bi vam moral poslati besedilo analize, da bi si to lahko prebrali. Lahko povem, da je naša analiza temelji na hipotezi, da naj bi po prognozah se cene povišale leta 2011 in tudi eh, potrošnja, kar je povezano z upanjem v boljše gospodarske obete. To bi vplivalo tudi na mlečni sektor, saj proizvajalci mleka ponujajo eh, neko dodano vrednost za sveže mlečne proizvode, kot so smetana, jogurt in podobno, imamo prognozo za povišanje za 8 odstotkov. 2009 no, do 2020 za 10 odstotkov naj bi se povečala poraba sira. Vse to bo seveda odvisno od tega, kako se bo spremenjal evro saj nismo odvisni samo od evropskega trga, ampak tudi mednarodnega trga. Seveda vam lahko to analizo pošljem. To analizo smo izvedli v komisiji. Kar zadeva raziskave in inovacije, te tukaj nismo omenjali, ker je to nekaj, kar si bomo ogledali v letu 2013. Če bi nekaj zapisali tukaj, bi morali spremeniti nacionalne programe z specifičnimi spremembami in eh, to bi nam ukradlo nekaj časa. Leta 2014 pa bomo imeli novo ureditev, izboljšali bomo inovacije in raziskave za proizvajalce in tam se bomo v tej reformi se bomo ukvarjali specifično tudi s tem področjem. velika nihanja na trgu in mednarodnih trgih. Eh, se o tem se pogovarjamo tudi z prihodnim predsedstvom G20. Ogledali smo si, kakšne so transakcije z sorovinami in kako lahko to vpliva na trge. Medtem se je pogovarjal z francoskim eh, predsedstvom. Mislim, da se bo G20 s tem ukvarjal in podal ustrezne predloge komisiji, ki bi lahko pripravila svoje predloge. Tukaj imamo dobro sodelovanje na mednarodni ravni, kar je tudi potrebno, saj veliko mednarodnih akterjev na eh, kmetijskem trgu je tudi članov G20, tako da lahko na tej ravni razpravljamo o teh temah. Kar zadeva številke pri sklepanju pogodb, George Lyon je postavil vprašanje glede tega. Odstotki, ki smo jih predlagali mi, to upoštevajo in proizvajalcem dajo dovolj pogajalske moči. Tudi, če imamo opravka z multinacionalnimi podjetji, imajo proizvajalce v različnih regijah in državah in če ti proizvajalci ponujajo različne cene, prihaja do razlik, ki upoštevajo razmere na lokalnem trgu. Odstotki, ki smo jih predlagali, so korak v pravi smeri, tako vse menimo. Hkrati pa vrujejo v konkurenco na eh, trgih. To ne vključuje organizacije, či, ki že obstajajo. Slišali smo, da imamo koncentracije 4-5 odstotkov eh, trga obvladuje po eno podjetje. To organizirajo zadruge in zadruge vključujejo tudi eh, proizvajalce, ki se v okviru tega pogajajo z predelovalci. To je drugačen položaj kot položaj proizvajalci, ki niso člani zadrug. Tukaj smo hoteli zagotoviti neko ustrezno koncentracijo v odstotkih, ki bo omogočila proizvajalcem določeno pogajalsko moč. Nočemo pa si, nočemo pa monopolov na nacionalnih trgih. Že zadruge v približno 20 eh, državah predstavljajo 20 odstotkov proizvajalcev. V 17 eh, državah 17 odstotkih več kot 50 odstotkov eh, proizvajalcev. To besedilo pa je namenjeno preostanku kmetov, nekje 40 odstotkov, 42 odstotkov mlečnih proizvajalcev. Ostalo tako ali tako pokrivajo zadruge. Kar zadeva medpanožne organizacije. Naš predlog za organizacijo teh eh, skupin upošteva izkušnje iz eh, sektorja sadja in zelenjave. Tukaj ni nekih nas eh, proti z pravili Svetovne trgovinske organizacije in tem, kar predlagamo mi. In menimo, da je to prava odločitev kar zadeva koncentracije na trgu, te predstavljajo že eh, zadruge, že združenja eh, kmetov. Eh, Cipr nima morda zadrug, ampak druge države članice že imajo velike deleže teh združenj, ki predstavljajo okoli 20 odstotkov kmetov. gospod Hojsling je omenjal verigo. To je vprašanje, ki se ga moramo lotiti. Žal ga ni več v dvorani. <clears throat> Naj pa povem, da je to nekaj, kar si bomo ogledali, vendar izven tega svežnja. Gospod Fontana, kaj naredi, naj, naredimo z globalnim svetovnim trgom? Kot sem že dejal, bomo to obravnavali v okviru G20. Grazie, Dačan. Eh... Hvala, Dačan. Smo že slišali prve odgovore. Sedaj so na vrsti kolegi, veliko se jih je prijavilo. In ker bo potem komisar spet prevzel besedo in odgovoril in to moramo storiti do 13. ure, bo imel vsak na voljo dve minuti. Boš pa pa stankos. Grazie, signor Presidente. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίτροπο για την σταθερή δέση. Hvala lepa, komisarjo, za njegovo podporo sektorju mlekarstva. Vaš osnovni cilj je izboljšati bogarsko moč proizvajalcev v odnosu do vseh ostalih akterjev znotraj verige. S tem je treba okrepiti položaj organizacije proizvajalcev. In kako boste okrepili vlogo organizacije proizvajalcev in kako bodo proizvajalci lahko uspešno izpogajali pogodbe in pogodbene pogoje, vključno z cenami za predelovalci mleka. Naj dodam še nekaj. Globoko spoštujem vašo pobudo za ureditev sektorja mlekarstva. Za določene države, sploh za severno Evropo, je to zelo pomemben sektor kot poslanec z juga Evrope, odkuder prihaja tudi predsednik našega odbora, pa naj podam poziv. Ne pravim, da ne delate nekaj dobrega za mlečni sektor, vendar bi si želel, da bi bili pazljivi pri sprejemanju pravil tako da boste upoštevali proizvodne, ki so pomembni za jug Evrope, kot je olčno olje, sadje in zelenjav. Fetamente in tempo. Sjekereški, če la parola. Sjekereški, ima besedo. Pane komisažu, če je povidiš in šegnoč barđe do... Gospod komisar, a ne bi bilo potrebno analizirati trg, imamo agencije, ki, katerih namen je nadzor nad trgom, mi pa gremo zdaj v obratno smer. Če obuštevamo specifičnost kmetijske proizvodne in krizo v letu 2007, eh, krizo za hrano in tudi krizo v mlečnem sektorju 2009, lahko gotovim, da je mlekarstvo poseben sektor z svojimi specifikami in ni veliko tistih, ki si želijo delati na, v tem sektorju. Tako da se bomo soočali z koncentracijo, če bomo odpravili kvote. To koncentracijo prihajalo v tistih regijah, kjer imajo najboljše pogoje ali pa imajo najboljšo infrastrukturo. Izginjale bodo družinske kmetije, sploh tiste, ki se nahajajo na območji z omejenimi možnostmi. Še vedno pa imamo tukaj mleko, ki je pomemben če ne bomo proizvodne podpirali, bo izginila in ne bomo imeli več življenja v določenih regijah. Ne govorimo tudi dovolj o odnosu med predelovalci mleka in verigami, trgovinskih verigami, ker je to zelo pomemben del celotne zadeve. Imamo enotni trg, notranji trg, uh, Odločitve pa se vendarle sprejemajo tudi na svetovnih trgih, eh, zato moramo pročiti situacijo in ugotoviti, kakšen pristop bo obvarala svetovna trgovinska organizacija glede tega. Zanima me, ali ste upravili neko presojo vplivov predloga, ki ste ga danes predstavili. Kako bo to prispevalo k stabilizaciji situacije? Vidimo namreč eh, položaj, v katerem bo komisija leta 2014 predlagala instrumente za skupno kmetijsko politiko in bo sprijela odločitev, mogoče da ohrani večje kvote. Omeni bi lahko še veliko drugega. Naj pa povem tole. Če upoštevati je treba specifičnost kmetijstva in eh, proizvodne mleka, ne smemo slediti temu, kar je delala prejšnja komisija v smeri zelo liberalnih odločitev, zaradi tega, ker to ne bo dobro za kmetijstvo. Grazie, onorevole Sigerecki. Adesso... Hvala, Sigerecki, Kostinja, dve minuti. Äh, hvala lepa, hvala lepa komisarju za vaš predloženi mlečni svežen. To se mi zdi pomemben signal za evropske proizvajalce v tem gospodarsko zelo perečem položaju tudi na mlečnem sektorju. To je dober pristop. Dober pristop je, da vzamemo za vzgled eh, sektor sadja in zelenjave, kot tudi organizacij proizvajalcev. Treba pa je upoštevati tudi poseben položaj zadrug. Upoštevali ste ta položaj in v prvem osnutku zadevo ustrezno oblikovali. Eno vprašanje glede oblikovanja cen, morda bi lahko to še naprej bolj podrobno uredili. Videli smo, da so bile cene 2.7 zelo visoke. E, izgubljali so se veliki tržni deleži zaradi visokih cen, cene pa so potem zelo močno padle. Kakšne varovalke, kakšne zavarovanje lahko ponudimo evropskim proizvajalcem na tem področju? Zelo pozdravljam vaše predloge v zvezi z eh, transparentnostjo, z opazovalnico trga. Ste pa izpustili trgovino, kar so omenjali že drugi kolegi. Julija tega leta smo sprejeli poročilo Kozija Bovije, ki zajema veliko elementov, ki so konkretno pokazali, kako pomembno je vključiti trgovino z prehrambnimi izdelki sploh eh, zaradi preprečevanja dampinških cen in izkoriščanja premočnega položaja. Še eno vprašanje v zvezi z območji z omenjenimi možnostmi, gorskimi območji in podobno. Tudi za te, ta območja potrebujemo posebne ukrepe. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kosinger. Garcia Perez, per due minuti. Garcia Perez. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik dve minuti. Potrebovali bomo čas, da preučimo predlog nekoliko natančneje. Opozorili ste na vprašanja, ki so sicer morda zanimiva, ampak ko bomo dobili ukrepe v podrobni obliki, ne vem, ali jih bomo lahko vse sprejeli prav gotovo imamo sektorsko krizo, vendar imamo tudi strukturne težave. Ne vem, ali bomo lahko rešili vse, ali vaš svežen vključuje kak predlog za to, da bi naprimer zagotovili, da bodo cene pokrivale proizvodne stroške. To trenutno še ni vključeno. Želimo si le ustrezno ceno, ki bo pokrivala proizvodne stroške. Mislim, da ste omenili tudi nekaj kar je temeljnega pomena, namreč ozemeljsko uravnoteženost. Leta 2015 bodo kvote potekle. Zanima me, kako bomo lahko zagotovili nadaljevanje proizvodnje v državah, kot je moja, Španija, ko se moramo odpovedati kvotam. Z drugimi besedami, ko bodo kvote izginile, kako bomo lahko obdržali svoje kmetije. Preplavili nas bodo presežki iz drugih držav. Zagotoviti moramo razvoj podeželja in tako naprej. Po našem mnenju bi morali imeti posebne ukrepe tudi za te, še posebej, če uštevamo, da v tem sektorju velja, ko nekdo zapusti industrijo, se nikoli več ne vrne. Zelo pomembno je, da zagotovimo ozemeljsko uravnoteženost, zato da bodo kmetije, ki se trenutno nahajajo v težavah, bolj konkurenčne. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti je gled. E Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo hvaležna sem, da je komisar danes z nami, da nam predstavite ta zelo pomemben dokument. To je postala že navada, mislim, da s tem kaže, da je odprt za dialog, kar je zelo dobro. Zabeležila sem si njegove besede, kot drugi kolegi tudi sama nisem uspela prebrati dokumenta, ampak to, kar smo slišali v predstavitvi, so res pozitivni ukrepi. Sem pa Portugalka, prihajam iz Azorov, zato prosim, da mi komisar dovolite, da vam povem, da ti ukrepi še vedno niso dovolj, da bi industrijo ohranili, naprimer, v moji državi. Še posebej zato, ker bodo veljali visoko v proizvodni verigi, če lahko tako rečem. To je industrija, ki je zelo pomembna. Mlečna industrija se spopada s številnimi krizami in z visokim nihanjem cen. Zato potrebujemo tukaj več pozornosti in bolj vseobsegajoč pristop, ki bo vključeval celotno verigo, ne samo nekatere dele. Komisar nam je v nekem drugem dokumentu, ki je v pripravi to omenil in upam, da bo ta dokument vključeval nadalje zamisli o tem, kako bi lahko ta problem rešili. Zaenkrat pa ukrepi niso zadostni. V državah kot je Portugalska vidimo, da ena industrija vključuje 70 odstotkov proizvodnje. Nismo kot Španija, nimamo toliko izvoza, zato v praksi gre za monopol. Vi ustrajate pri tem, da se morajo proizvajalci organizirati, ampak ni nikogar, komu bi to lahko prodali. Zanima me, kako bomo lahko govorili o treh proizvodnih industrijah v določeni državi. Kako se bo to oblikovalo v času krize? To bo zelo težko. Prav tako ni mogoče zaščititi industrije v nekaterih državah članicah, v drugih pa ne. In še na koncu, kar zadeva oceno, ki ste jo omenjali za leto 2014 če uredba ne bo delovala in če bomo ugotovili, da alternative za kote ni, in mislim, da se bo to tudi zgodilo, ali bomo potem razmislili, da bi kvote še nekaj časa ohranili, do takrat, ko bomo dejansko imeli mehanizem, ki bo omogočil delovanje trga. Hvala. Hvala, Elizabet Jega, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Zelo cenimo, da ste se s nami zelo hitro pozvali in nihče vam ne more očitati, da nekje v eh, kamarci za zaprtimi vrati sprejemate svoje predloge. Vse skupaj je zelo dogovorjeno z odborom za kmetijstvo in to zelo cenimo. Veliko komentarjev ste že slišali in eh, podali ste že prve odgovore na ta vprašanja. V vas vidim zaveznika in zato se mi zdi pomembno, da razmislimo, kje vas lahko podpremo, na katerih ravneh vas lahko podpremo. Prihajam eh, z meje za Švico, z juga Nemčije, to se pravi, da lahko ob koncih tedna spremljam, kaj se dogaja v Švici in kako potekajo tam razprave. Seveda se to sliši čez mejo oziroma da tu moramo natančno razmisliti o tem, kaj storiti. Ta mehki pristanek želite nekako napolniti z življenjem. Kar je bilo, je pripeljalo eh, do tega, da se je vse skupaj zrušilo. Zato, ker se je svetovni trg tako razvijal, kot se je in so se tudi finance razvijale tako, kot so se. Delovati moramo na treh ravneh. Prva raven je najnižja raven in k temu, kot so povedali kolegi, sodijo tudi območja z omenjenimi območji možnostmi. Zelene površine, ki jih moramo obravnavati, vedno drugače kot eh, druge kmetijske površine. To je realnost Evropske unije. Drugo je notranji trg in transparentnost. Dejali ste, da bomo imeli opazovalnico. Seveda, to eh, si želimo. Ampak, če ugotovimo negativne zadeve, je treba tudi ukrepati. Če bomo samo opazovali in zagotavljali transparentnost, bo to premalo. Potem pa imamo še eno raven, raven znotraj komisije in pri vaših kolegih. Povsod, kjer lahko, moramo tudi vašim kolegom pojasniti, kje so težave. Če zahtevamo čisto konkurenco, mora koristiti notranjemu trgu, skupnemu trgu. Zagotoviti pa tudi mednarodno konkurenčnost Evrope. In pri tem pridemo do pogodb, bilateralnih in drugih pogodb, ki sklepamo z drugimi državami in tukaj moramo naše interese tudi v kmetijskem smislu vedno poudarjati. O tem poteka trenutno velika razprava. In kot komisarja v skupnosti komisarjev bi vas spodbudila k temu, da eh, ukrepe in pravila uveljavljamo tudi na sektorju proizvodnje mleka. To potrebujemo. Hvala. Reiner, dve minuti in potem Jar. Hvala, pozorila bi na nekaj, kar postaje vedno bolj jasno v tem eh, odboru. Zelo veliko govorimo o tem, kako eh, se kmetje pritožujejo, da ne zmorejo Imamo pa tudi kmete, ki so izkoristili to priložnost in se prilagodili in se ustrezno usmerili v svoji proizvodnji ter oblikovali fleksibilnost, ki jih mogoče, da se vzivajo na spremembe. In tudi na te kmete moramo misliti in tudi iz njihovega zornega kota preveriti ta dokument, tako da ne bomo preveč zregulirali trga. Pogledati si moramo torej tudi drugo stran. To so pogosto kmetje, ki eh, niso glasno kričali na raznih protestih, ki so korakali v eh, gručah, eh, ampak so se zavedali problema in se odločili, da jih bodo rešili. Imamo različne podjetnike, eni delajo na tem, da rešijo težave, drugi vidijo rešitev težav v tem, da ničesar ne spreminjajo in se samo pritožujejo. Ne smemo podjetniškim kmetom eh, obrniti hrbta, moramo upoštevati tudi njihove potrebe. V krizi niso bili samo mlekari, ampak tudi drugi sektori. V moji regiji imamo eh, dvakrat več eh, prašičerejcev kot eh, mlekarjev in tudi ti so se znašli v krizi, ne samo mlečni sektor. Zato bi vas prosila, da, da v tem dokumentu opoštevate, da ne bomo uvajali prestrogih pravil za trg, ne smemo preveč posegati na trg paziti bo treba, da ne bomo z ene regulacije eh, prišli v drugo preregulacijo. Zato menim, da moramo ta dokument eh, natančno proučiti in o njem natančno razpravljati, tako da bomo na koncu dobili nekaj, kar bo trajalo nekoliko dlje in se ne bo spet eh, svižilo. Jar dve minuti in potem Giancarlo Scottanto. Danke, Herr Kommissar, dass wir uns hier... Hvala lepa, hvala lepa tudi gospod komisar, da smo tako zgodaj dobili priložnost, da razpravljamo o tem dokumentu. Tudi nekaj pripomb eh, iz moje regije, shoda Nemčije, začetku 90-ih let, ko smo že bili polnopravna članica Evropske unije. Nismo imeli mlečnih kvot, imeli smo referenčne količine za mleke eh, z kmetijskega stališča. Je bilo to za naše kmetijstvo najboljši čas, v katerem smo živeli. Naj lepše obdobje, ker z referenčno količino ni eh, bilo mogoče trgovati in ni ovirala mlečnega trga. Eh, ukrepi so namenjeni krepitvi vloge proizvajalca, kmetje bodo dobili več možnosti, da se organizirajo in da eh, sklenejo pogodbo o nedobavi mleka, če nekateri kolegi pravijo, da to še ni dovolj jasno zorganizirano se mi to ne zdi, dejal je, da se lahko organizira šest eh, organizacij proizvajalcev v Evropi. Veselilo bi me, če bi jih imeli samo šest, to je tudi veliki ziv za naše kmete, eh, da bodo pripravljeni se organizirati. Gospod eh, komisar, eh, žogico spet eh, daje kmetom in kmetje bodo morali to izkoristiti. Kljub temu moramo razpravljati še o naslednjih točkah, če tudi sodijo bolj v reformo eh, skupne kmetijske politike. Še vedno pa so del tudi sektorja em, mlekarstva. Tudi po odpravi kvot za mleko bomo potrebovali stabilizacijske okrepe. A tudi vi eh, na to gledate tako, gospod komisar, da še naprej potrebujemo ukrepe za stabilizacijo trga. Uh, Pomembni so tudi programi za zelene površine, ki jih moramo omogočiti tudi eh, mlekarskim podjetjem, programi, ki jih imamo trenutno, vedno povdarjajo pridržek ekstenzivne proizvodnje in eh, mlekarjem niso na voljo. Zanima me, komisar tudi gleda na to, na tak način, da je treba za eh, mlekarske proizvajalce ustvariti pogoje za dostop do mlekarske proizvodnje programov za zelene površine in kako preprečimo direktne, direktno oblikovanje cen strani trgovcev. Zagodi moramo, da opazovalnica ne bo samo opazovala, ampak bo lahko tudi aktivno ukrepala v primeru nepravilnosti. Hvala. Giancarlo Scotta. Giancarlo Scotta, izvoli. Dve minuti. Potem bo klas na vrsti. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju Čolosu za predstavitev tega predloga uredbe. E, skupina na visoki ravni je izvedla in dobro opravila svojo, svoje delo, globalno analizira celotno problematiko trga mleka. Vsekakor imamo še nekatere točke, ki jih treba poglobiti, še posebej, kar zadeva predlog za uh, e, ur, uravnavanje pogodbenih razmeri, kjer glede na raznolikost notranjih trgov, um, je treba prepustiti besedo nacionalnim državam. Zato, da uravnovesimo trg, moramo imeti minimalne kriterije za pogajanja in te moramo določiti na evropski ravni. Pogajanja o ceni naj se izvajajo ne med eh, proizvajalci in predelovalci, ampak eh, kolegijalno v organizacijah predozvajalcev, ki jih eh, predstavljajo. In zato bomo lahko imeli boljše pogajanje o cenah, kar zadeva kraj proizvodnje. Mm, bo o tem govoril o paketu kakovosti in upam, da je komisija uvedla sledljivost mleka. To je zelo pomemben vidik, če hočemo krizi kljubovati na primeren način. Hvala. Hvala, Giancarlo. Klas je sedaj na vrsti in potem Hašward. Hvala. Gospod predsednik, gospod komisar, vaš predlog je postop na podmnika na trg, nekot smo sanjali in upali, da bo to veli, veliki odarec, vendar pa vidimo, da bo treba zadevo obdelovati postopoma. Vaši cilji so vsi pravilno formulirani, vendar pa bo treba zdaj razpravljati o poti do teh ciljev. Nič ne govorite o teritorijalnem ravnotežju sicer ste se odzvali na to temo. Potrebujemo ustrezno podporo glede na lokacijo. Vprašanje je, kako bomo razvoj podeželja prilagodili tega. Favorizirate vlogo proizvajalcev na trgu in zdaj dajete eh, jasne predloge za preprečevanje oblikovanja monopolov zakaj se pa morajo zdaj organizirati nove organizacije, kar ne bo sodilo v strukturo zadrog. Eh, kakšno vlogo bodo imele potem zadruge, ali bomo imeli tu več organizacij, ki bodo sodelovane, ali bodo delale druga proti drugi? Ne smemo tukaj uničiti dobrih struktur. V moji regiji so vsi eh, proizvajalci mleka organizirani v zadrugi, zato me je začudilo to urejanje. Vprašanje pa je, kaj nam bo ta Evropska opazovalnica prinesla. Tukaj vidim eh, več eh, administracije, več birokracije, več formularjev, ki jih bo treba izpolnjevati. Eh, kakšne pristojnosti bo imela ta opazovalnica in kaj bo lahko pozitivnega storila za nas? Allora, Richard Hashworth, Te, Richard, e Richard Hashworth in potem Dorfman. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da komisar meni, da ni vloge za urodja, za posredovanje na trgih in tako naprej. To podpiram. Vendar predlago je dvoje. Strinjam se, da spreminjanje pravila konkurencije lahko pomaga industriji za to, da ponovno uravnoteži trg. Po drugi strani pa želimo pozoriti tudi na to, da po mojih izkušnjah to ni omejujoč dejavnik za industrijo, vsaj do sedaj ni bil. Drugič, govorili ste o preglednosti. Da, strinjam se, mislim, da so informacije o trgu ključnega pomena za boljše upravljanje industrije. S tem bi lahko pomagali industriji, da bo bolj stabilna. Mislim, da lahko gremo še naprej. Lahko bi našli poti za to, da bi spodbujali delitev najboljših praks, naprimer s pomočjo kodeksov vedenja na trgu. Z tega vidika se strinjam tudi s Georgeom Lyonom, ko pravi, da je dejansko vloga za varuha človekovih pravic v državah članicah za to, da pomaga, kajti nadzoroval bi lahko pravilno delovanje trgov. Vendar, vseeno sem bil razočaran. Namreč, veliko pozitivnih predlogov v tem dokumentu ni bilo. Vesel bi bil, če bi komisar bil predlagal več spodbujanja na strani dobaviteljev za to, da bi se odmaknili od proizvanja surovin, šibkost strani dobave, še posebej v tem sektorju, je sezonskost proizvodnje, ki jo imamo. Z tega vidika bi si želel, da bi storili več, zato da bi bolje urono težili trg, zato da bi dodali urednost njihovemu blago. Dve točke iščem tukaj, namreč spodbujanje strani dobave za zadruge, to lahko storimo na več načinov in na koncu še gospod komisar, mislim, da bi lahko storili več za to, da bi zagotovili finančne spodbude za zadruge, za to, da bi izvale tržne raziskave, kako lahko uravnotežijo trg in kako lahko dodajo vrednost surovinam. Hvala. Hvala, Ashworth. Herbert Dorfman. Herr Präsident, ja, Milch ist ja nicht irgendein Produkt. In Hvala, gospod predsednik. Neko ni kar nek proizvod v evropskem kmetijstvu, to je proizvod eh, osrednjega pomena, zato tudi menim, da je zelo pomembno, da se s tem ukvarjamo. Tako je tudi v mnogih območjih Evrope, tudi v tistih gorskih območjih, ki so mi še posebej srcu. Tam ni druge možnosti, samo mleko je lahko mogoče pridelovati in nič drugega ne bo tako uspevalo. Hm, prav gotovo je prav, da je treba ukrepiti vlogo proizvajalcev. Ampak v tistih območjih, o katerih sem pravkar govoril, tam je mlečna proizvodna organizirana v zadrugah skoraj do 100 odstotkov, tako da vaš predlog tukaj ne prinaša nič eh, ali pa ne prav veliko novega. Tukaj gre za eh, pogajanja. Eh, zgleda, kot da ne bi imeli kakih organiziranih pogajanj pri prodaji mleka zasebnim subjektom, ampak to že obstaja. Da ne bomo odigrali poboliti vseh zob, bi morali sprejeti ustrezne okrepe in na to bi vas želel upozoriti, gospod eh, komisar. Tudi vi ste omenjali funkcionalnost na področju sadja in zelenjave, vendar pa je tam razlika v tem, da imamo programe, ki spodbujajo drugačno proizvodnjo in tega pristopa v vašem predlogu glede mlečnega sektorja ne vidim. Če ne bomo imeli nekih posebnih eh, spodbud, eh, da se lotijo te proizvodnje, kar bo imeli tudi finančne prednosti, če se bodo proizvajalci vključevali v organizacije proizvajalcev. Če ne bomo takih spodbud spostavili, potem se bojim, da bodo ukrepi ostali brez učinka. Slišali smo že omen Švice, primer Švice imamo. Uh, in bi si ga lahko ogledali, tako da bi se izognili istim napakam. Hvala, Herbert Dorfman. Rodist, dve minuti. Äh, äh, Hvala, gospod predsednik. Tudi mene veseli, gospod komisar, da ste danes za nami. Kljub temu pa moram povedati, da sem zelo razočarana. Razočarana sem bila že nad petimi točkami strokovne skupine na visoki ravni, že takrat nisem, v tem videla nekih instrumentov, ki bi pomagali živinorejcem. Naj to utemeljim. V vašem dokumentu ste predložili štiri zadeve organizacije proizvajalcev, potem pravite, da lahko države članice sklenijo ali naj bi sklenili o zavezujoče pogodbe med eh, proizvajalci in predelovalci, govorite od medpanožnih organizacij. Kar zadeva organizacije proizvajalce, k temu vam lahko povem, da je to mogoče v Nemčiji že dolgo za zakonom o strukturnih ukrepih, govorite o tri odstotkih, ki jih ne smemo prekoračiti na nacionalni ravni. Naj vas spomnim, da je komisija imela nekoč številko 75 odstotkov, zato se sprašujem, kaj se je zgodilo. Verjetno se je tukaj uveljavil komisar za konkurenco. Sprašujem vas, ali 33 odstotkov zadošča. Kar zadeva pogodbe, naj vam povem. Kar zadeva pogajanja za pogodbe, to eh, že eh, uveljavljeno, 99 odstotkov je skli, vseh proizvajalcev ima sklenjene pogodbe, vendar to ni preprečilo eh, krize, kar zadeva medpažnožne organizacije, to je za nas novo, ne vem, kako bo to koristilo. Seveda pozdravljam transparentnost, bolj kot je nekaj pregledno transparentno, boljše je. Seveda pa je trg podvržen določenim ciklusom, vedno bo šlo gor in spet dol in tako naprej. In če ne bomo sprejeli in razvili bolj učinkovitih eh, ukrepov, se bomo kmalo soočili ponovno z resnimi problemi, kajti za Nemčijo v vašem dokumentu ni mogoče najti kaj veliko novega in enake probleme smo imeli tudi mi. Ne vidim, kako bi lahko proizvajalce ustrezno podprli, tako da bo postali enakovredni partneri v odnosu do industrije in trgovine. Prosim vas, da tukaj še predstavite nekaj več predlogov. Luling e in potem še dve minuti Kalinovski. Hvala, gospod predsednik. Zahvalite se želim komisarju. Šele sedaj sem dobila dokument v jeziku, ki ga razumem bolje kot v angleščini. Žal mi je, da tega nismo dobili že prej. Pridržujem si pravico, da ga preučim nekoliko podrobneje. Imam pa vprašanje. Tudi drugi poslanci so že opozorili na to. Namreč v 126. členu omenjate meje. Zanima me, kako bodo te meje, mejne vrednosti vplivali na strukture v majhnih državah, kot je moja. V Luksemburgu proizvodnja mleka predstavlja mogoče ni cela en odstotek celotne proizvodnje mleka v Evropi, ampak celotna proizvodnja proizvodnja se predela v proizvodnih zadrugah, ena od teh zadrug pa predstavlja več kot 60 odstotkov proizvajalcev. Navedli ste mejno vrednost 33 odstotkov. Zanima me, ali to velja kumulativno. Če sem pravilno prebrala, lahko oziroma za druge proizvajalce, ne bodo vključene v to. V Luksemburgu imamo veliko zadrugo proizvajalcev. Nestle, Jobli, Luxli, samo oni združujejo 60 odstotkov proizvajalcev v Luksemburgu in 100 milijonov ton mleka. To je še vedno mala, zadruga, ampak ne moremo pričakovati, da bi lahko cenovno konkurirali večjim proizvajalcem mlečnih izdelkov. Gospod komisar, zanima me, ali mi lahko zagotovite, da te strukture ne bodo predmet vaših mejnih vrednosti. Če to storite, potem boste nekaj razgradili. Luxley je pravkar zgradil novo mlekarno, ljudje si jo želijo videti, če ne bo dovolj mleka, da bi tam to predelovali v mlečne izdelke, potem bodo bankrotirali. Zato boste pa krivi vi. Uničili boste zelo dobro zadrugo proizvajalcev.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 sektorju mleka, še posebej, če upoštevamo, da proizvajalci trenutno nimajo rešitev. Podajte mi nekaj podrobnosti o sporazumih med mrežami predelovalcev in drugimi v verigi. Če bomo opustili sistem kvot, potem predvidevamo, da bomo morali preučiti, kaj se bo zgodilo. Morda bo prišlo do povečanja obstoječih mehanizmov za posredovanje na polskem, bi potrebovali več usklajevanja, zato da bi lahko konkurirali na svetovnem trgu. To seveda velja tudi za industrijo mlečnih izdelkov. Če ne bomo imeli tega, ne bomo mogli konkurirati. Hvala. Bene. V redu. Dragi komisar, zaključili smo s tem krogom vprašanj. Sedaj predajam spet tebi besedo, zato da lahko odgovoriš. Dovolim si, da ti postavim vprašanje oziroma spodbuda glede programiranja proizvodnje. To je tema, ki jo je parlament povzel v poročilu Skota v zvezi s kakovostjo, ampak se veže striktno tudi uh, s proizvodnjo mleka v eh, mlečnem sektorju. Kako bodo lahko ko naši konzorci se ukrepili, eh, ko eh, upravljajo z popraševanjem na tržišču, bomo lahko upoštevali eh, te želje, ki je izrazil parlament s tem glasom oziroma bomo morali počakati ta paket kakovost za to, da pride do tega. Hvala Dačan in tebi besedo. Ce sont le paquet qualité va arriver euh, bientôt. Svežen za kakovost bo pripravljen k malo. Obe uredbi boste imeli pred seboj. Kakor sem vam povedal, žuga je na vaši strani igrišča. Najprej želim pomiriti gospod Luling, zato da se ne bo več razburjala. Ta predlog ne vključuje zadrug. To sem povedal jasno in glasno v državah, naprimer kot je Danska, je 100 odstotkov zadrug, na nizozemskem 90 odstotkov. V zadrugah so proizvajalci tudi predelovalci. Tukaj pa govorimo o proizvajalcih, ki se morajo pogajati s predelovalci, torej ne zadruge. Luksemburg torej ne spada v to. Rekli ste, da je za Luksemburg številka preniska. Povem pa vam, da je to številka za državo članico. Vendar to vključuje tudi za trge, ki pokrivajo sosedne države članice. To pomeni, da proizvajalci v Luksemburgu lahko spadajo tudi k organizacijam v sosednjih državah in so seveda vključeni v proces. Ko bo osnutek zakonodaje prišel, bo to zelo podrobno opisano. Gospa Rodust. pogodbe niso ustavile krize na področju mleka. Ne, to drži. Ne pravim, da bodo pogodbe ustavile vse težave. Potrebovali bomo še druge mehanizme. Ko bo prišlo do krize, bomo imeli posredovanje na trgu. Ampak tukaj želimo zagotoviti smernice, neke vrste relativno stabilnost. Vsaj morali bi to zagotoviti. Seveda, kaj več od relativne stabilnosti ne bomo dobili, kajti trg se spreminja. Ne moremo določati, koliko bodo potrošniki potrošili mleka, ampak tako lahko dobimo neke vrste stabilnost, lahko se pogajajo naprimer o količinah v okviru pogodb. Številka 33 odstotkov se je že pojavila, drugi ljudje so omenjali, da je to preveč birokracije in da imamo preveč omejitev poiskati pa smo morali srednjo pot. Zagotoviti smo morali konkurenčnost na trgu, ob enem pa moramo zagotoviti dovolj možnosti za proizvajalce, da se uprejo mlekarnam. Slišali smo tudi nekaj o malih mlekarnah, kaj se bo zgodilo z malimi mlekarnami, ki se morajo spopadati z organizacijami ki imajo naprimer v lasti tretjino nacionalnega trga. S temi omejitvami pa seveda ne želimo zagotoviti, da se organizirajo vsi. Vse, kar želimo zagotoviti, je, da jim zagotovimo enake možnosti pri pogajanjih z mlekarnami. Mejna vrednost je tam zato, da zagotovimo dovolj konkurenčnosti. To je neke vrste varovalo. veliko poslancev, naprimer gospod Jar je, in tudi gospod Dorfman, opozorili ste na to, da govorimo o reformi SKP-ja. Želimo spodbujati proizvajalce v goratih območjih, da proizvajajo več dodane vrednosti. Ta svežen, kakor sem že povedal, ni namenjen temu, da bi rešili vse probleme. Obstajajo strukturni problemi, obstajajo problemi na globalnem trgu imamo naprimer specifično podporo za prikrajšena območja, to bo vključeno v reformo SKP-ja. Nekaj sem že povedal o tem, videli boste, da je tudi industrija mlekarstva vključena v to. Specifični ukrepi bodo vključeni, ki veljajo samo za to industrijo. To pa ne pomeni, da mlečna industrija ne more imeti koristi od drugih ukrepov v reformi SKP-ja vključno s spodbujanjem zagotavljanja več, več dodane vrednosti. Tudi o tem smo nekaj slišali. Ukrepi za lokalno podporo, zato da bi zagotovili ozemljsko ravnoteženost, vse to bo vključeno. Preveč birokracije, preveč pravil. To niso pravila, ki veljajo za vse to je možnost za proizvajalce, da se organizirajo, če želijo. Ni jim treba, če iščejo kakšno drugo rešitev, je to popolnoma v redu, naprimer zadruge. Nihče nikogar v nič ne sili pri tej uredbi. Tudi proizvajalci, ki niso organizirali in imajo težave, ker živijo v specifičnih regijah, bodo imeli na voljo določene instrumente. S to uredbo ne želimo uveljaviti več birokracije, to vam zagotavljam. Preglednost. Povedal sem že, da prehranjevalne verige v celoti tukaj ne bomo mogli pokriti. Zato potrebujemo tudi druge ukrepe, kar zadeva intervencijske ukrepe v primeru krize vas lahko opozorim na poročilo o stanju na, v mlečni industriji in kar zadeva odpravo kvot. Tukaj lahko vidite, da je svet odpravi kvote, ne nekdani komisar za kmetijstvo. Oni so tukaj zakonodajno pristojni in to so tudi storili. Ne govorite mi torej, da je komisar za kmetijstvo odgovoren za to kar zadeva poročilo o mehanizmih za odpravljanje kvot. Videti moramo, ali parlament in svet sprejmeta klauzulo o motnjah do leta 2015. Tako bi lahko sprejeli ukrepe, zato da bi spodbujali proizvajalce, da začasno zmanjšajo proizvodnjo to velja, če se bodo izkazale možnosti, da pride do motenj na trgu, če bo povpraševanje manj. Namesto, da bi posredovali kasneje na trgu in imali izdelke z trga in jih prodali v tujini, bomo imeli klauzulo o motnjah, ki nam bo omogočala, da finančno spodbujamo proizvajalce, da za omejeno obdobje zmanjšajo svojo proizvodnjo. To je zamisel, ki jo preučujemo. Donc, bon, je, madame Garcia Perez, votre univers, euh... Gospa Garcia Perez, strukturni problemi v mlekarski industriji bodo vključeni v reformo SKP-a. Tam bo to obdelano na širše. Gospa Köstinger je prav tako zastavila vprašanje. Pogajanja med proizvajalci in predelovalci. Tukaj ne želimo določiti vsega spravili. Trg obstaja med posamezniki. V osnutku uredbe pa boste videli, da nekaj elementov mora biti v pogodbi, če naj bo ta smiselna. Na podlagi teh pravil pa bodo potem potekala pogajanja. Kako se bo o pogodbah pogajalo? Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril kar zadeva poziv k temu, da bi okrepili organizacije proizvajalcev. V okviru drugega stebra bomo imeli finančne podpore za vzpostavljanje teh organizacij in tudi finančno podporo za njihovo delovanje, vsaj na začetku, in tudi za kolektivne naložbe. Vse, kar imamo v drugih sektorjih, naprimer sektor sadja in zelenjave. Ko bodo organizacije proizvajalcev delovale in se pogajale o cenah, lahko naredijo korak naprej, lahko razpravljajo o zbiranju mleka, o predelavi mleka, zato da bi ustvarili dodano vrednost. To je začetni svežen, če tako želite. Proizvajalci bodo lahko šli še naprej, če bodo želeli. V okviru reforme SKP pa bomo imeli niz ukrepov za podporo proizvajalcev in organizacij, ki sodelujejo na tem sektorju. Mislim, da so to vsa vprašanja, nisem se spuščal v podrobnosti, kar zadeva splošno reformo SKP. Hvala, da ste me poslušali, z veseljem se bom vrnil drugo leto, da spregovorim o tem in še o čem drugem. Hvala. Hvala, komisar, hvala, da čan čolos. Spomnim vas, da bo prihodnji sestanek 25. januarja ob 15. uri, kdor ne pride v Strasburg, mu voščim eh, prav lepe božične praznike. Zaključeno. Hvala.